Pristojne polske eh, oblasti so zaprosile za preklic imunitete eh, gospoleslava Piha. Eh, to prošnjo smo posredovali odboru za eh, eh pravne zadeve parlamentu. Eh,